prenesejo pooblastilo na komisijo in to ni zadovoljivo. To resnično ni zadovoljivo, kaj ti zaradi pomankljive preglednosti in pomankljivega usklajevanja po državah članicah, potem, in to se je zgodilo, vodi do tega, da torej se kdo ne želi izpostaviti in si umazati rok. Tako da bi tukaj morali spremeniti metode komisije. To tudi podpiram, kar se tiče prizivnega odbora in tudi kar se tiče ustreznega obnašanja v tem odboru za pritožbe. Predlog kolega zavračam, da bi komisija omaknila predlog in bi podala nov predlog, ki bi bil svetu bolj všeč. Biti nam mora jasno, da bo vsak nov predlog spet oslabljena različica trenutnega predloga. Naj za zaključek omenil še nekaj, kar se mi zdi pomembno. Vaše smere, gospod komisar, Evropski parlament želi nadaljevati delo pri tem dosejo. Svet pa je tisti, ki žal blokira in očitno ni sposoben pri tem pomembnem vprašanju sprejeti odločitve. Zato torej pozivam svet, da končno spreme stališče in najbolje bi bilo, da kar sledi predlogu komisije. Hvala. Hvala lepa, kolegica Follett. Sedaj pa dve minuti, gospod Durand. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod Ševčovič. Pogovarjamo se med sabo, tako da smo lahko iskreni. In bomo to storili. Dobro, veste, da je komisija pripravila to, ta predlog, ker je med nakovalom svetom in parlamentom, ki pravi, da torej če ne sprejmete odločitve, bodo pa nadrevali svoje delo in ste zavezani temu, da torej nadaljujete tam, kjer je svet osupljivo strahopeten, kajti sedaj se pogovarjamo in to ste dejali. Govorimo o zdravju pol milijarde potrošnikov in potrošnic. Govorimo o kemičnih proizvodih, govorimo o gensko spremenjenih organizmih. In tukaj v parlamentu, katerega del sem, smo zavezani sprejeti odločitev in dejali ste, da jih še ni dovolj držav članic, ampak jih je že več. Smo torej v družbi, ki je vedno bolj kompleksna in sprašujemo se, binarno da ali ne. In to včasih ni dovolj, to ni več možno. Torej, gospod Čevčovič rad bi izvedel, predvsem ali bo to še vedno prednostna naloga komisije, ker je to dobro za demokracijo in državljane. Ne bomo šli v podrobnosti, kako to storiti. Mislim, da če bi sedaj nagrajali tiste, ki naglasujejo, to samo poveča strahopetnost, ampak to je druga razprava. Vesel pa sem, da sem slišal, da ste dali, da je to vprašanje, ki bo ostalo na dnevnem redu komisije naslednjem letu. Upam, da vam bo parlament lahko pomagal pri napredku. Ampak vseeno, oprostite, rad bi se zahvalil. Zadnjem mandatu sva s kolegom Korbetom zavko pripravila mnenje in rad bi se zahvalil delu Richarda v tem parlamentu in bi tudi sam rad dejal, da zelo obžalujem, da tak poslanec kot je on odhaja zaradi laži tistih, ki so tam na drugi strani. Hvala lepa sedaj pa kolega rope ačiū gerbiamas pirmininke ger hvala lepa gospod predsednik gospod komisar kolegice in kolegi danes dopoldne smo se tukaj pogovarjali o, konver o konferenci o prihodnosti evrope in dosegli smo dogovor da mora prihodnost evrope biti bolj demokratična in da moramo bolj prisluhniti našim državljanom postopek komitologije se kritizira zaradi pomankanja demokracije in preglednosti. Žal pa so težave zelo vidne, ko se občutljive odločitve sprejemajo za zaprtimi vrati. Odločitve, ki imajo neposredni vpliv na našo hrano, zdravje ljudi in dobro počutje živali. V imenu zelenih bi vas rad pozval, bi rad pozval komisijo, da skuša reformirati postopek komitologije, da bomo zagotovili preglednost sprejemanja odločitev in da se bo omejilo moč držav članic. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Rope. Sedaj pa kolega Pospišil. Dziękuję pięknie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, tako kot kolegi, tudi sam podpiram reformo komitologije. Prepričan sem, da ko bo komisija imela pooblastila, da izvaja izvedbene akte, ni prav dobro, da veliko teh aktov potem ostanejo brez ustreznega stališča držav članic in to zadeva pesticide, gensko spremenjene organizme in tako dalje. Ta razprava teče že kar nekaj let in kar nekajkrat smo se v prejšnjem mandatu pogovarjali o tej temi, je pa to predvsej tehnična zadeva. Mislim, da mora se tega sedaj bolj aktivno lotiti komisija in spodbuditi svet morda bi morali ugotoviti, ali bi sprememba bila sprejemljiva za svet. Trenutne razmere niso zadovoljive, gotovo pa tudi ni volje, da bi se postopek zaključil. Storite vse, kar je vaše moče, da bi se to storilo. Hvala lepa, kolega Pospišil. Minuta za kolego Hojsika. Hvala lepa. Hvala lepa, predsedujoči. Gospod Ševčevič, mislim, da je komitologija izjemna stvar v EU. Nihče ne razume, vsi. Vi razumete prav, ampak javnost ne. Govorimo o tem, da moramo EU približati ljudem in tukaj nam ne uspe. Govorimo tudi o preglednosti in odgovornosti in to je nekaj, česar ta postopek ne zagotavlja. Pesticidi so eden glavnih težav povezani s komitologijo ljudje, ne vedo, kako so glasovale vlade in potem to privede do splošnega kazanja s prstom na Brusel, bruselski diktat. Konc koncev pa so državni uradniki, vlad, tisti, ki spremajo te odločitve, ne da bi to storili v posvetovanju z javnostjo. Tako da moramo to spremeniti. Vesel sem, da predlog komisije je še vedno na mizi, vendar pa sedaj potrebujemo premike. Tukaj v parlamentu pa tudi ponovne pobude komisije. Upam, da bo to končalo kot del delovnega načrta, pa da morajo tudi državljani bolj pritisniti na svet. Hvala lepa, kolega Hojsik. Sedaj pa Melchior Minuta. Hvala lepa, govorila bom dansko. Hvala lepa naj se dotaknem tega, kar je kolega ravno kar omenil. Evropska unija je unija evropejcev. Danes smo tukaj zato, ker so nas evropejci izvolili. Veliko evropejcev pa tudi meni, da je EU zelo oddaljena. Ne razumejo resnično, kaj se dogaja v EU. Mislijo, da je birokratska in da imajo moč tehnokrati. Veliko ljudi v Evropi ne razume postopka komitologije v Evropi in tudi tukaj. In če komitologije ne moramo razložiti, kako pa bomo pričakovali od državljanov, da jo razumejo, zakaj gre? Če ne znamo razložiti zakonodajnega postopka našim državljanom, potem nas ne vodijo temeljna načela, ki jih uporabljamo, da gradimo to EU moramo razložiti to našim državljanom. In zato podpiram predlog Renew Europe, da izvedemo reforme postopka komitologije. Vesel sem, da še gospod Češovi to tudi vi podpirate. Dank, Hvala lepa, kolegica Melkior. Catch the tukaj ni javljan besedi, tako da za zaključek razprave. Smo to že videli kdaj? Torej, izjemoma, kolega Corbett, minuta. <laughs> Celo manj. Gospa Melchior in ostali imajo prav. Sistem komitologije je nejasen, nihče v javnosti tega ne razume. Seveda pa imamo še en sistem za delegiranje pooblastil komisiji, to so pa delegirani akti, kjer pa je jasno in enostavno delegiramo pooblastila komisiji, ampak lahko blokiramo odločitve, če je ne maramo. Lahko celo odzamemo pooblastila, če si to želimo. Enostransko kot parlament, čeprav seveda skupaj odločamo svetom o podeljevanju teh pooblastil, ali ni to argument, da bi delegirane akte bolj uporabljali preko te izvedbene akte. Gospod Cajer, jaz sam sem bila soporočevalca o razmejevanju med izvedbenimi in delegiranimi akti, ampak iskreno, morali bi več uporabljati delegirane akte, ki so pregledni in demokratični. Hvala lepa, kolega Corbett. Tako, sedaj je konec postopka KHDI in za zaključek razprave dobi besedo gospod Ševčovič. Hvala lepa, predsedujoči. Tudi sam bi se rad zahvalil poslankam, poslancem za družinsko vzdušje v tej razpravi. Gre pa za zelo tehnično, legalistično temo. In strinjam se z gospodom Hojsikom, pa tudi s Karen Melchior, da ni enostavno to razlagati našim državljanom, kako se izvedbeni akti izvajajo in sprejemajo. Naj zagotovim sem vam, da sem si vse zabeležil, vse vaše misli, predloge, prav tako pa želim jasno povedati, da je predsednica von der Leyen zelo zavezana, prav tako sam, da bomo ta proces, posebno partnerstvo z vami, porabili za reforme na veliko področjih, tudi kar se tiče več odgovornosti in preglednosti pri tem specifičnem področju. Sajer, Rope, Durand, vsi ste podali jasne nasvete, predloge, zabeležil sem si to. Hvala lepa gospodu Korbetu za to, da ste razložili težavne razmere, v katerih smo. Kajti, ko sprejemamo izvedbene akte, izvajamo voljo parlamenta, kar se tiče sprejemanja izvedbenih aktov. Zato je naš manjerski prostor običajno zelo, zelo omejen. In kaj bomo skušali storiti? Skušali bomo doseči napredek pri tem doseju, sodelovati s svetom, da bi resnično zagotovili, da bodo postopki bolj pregledni in v prihodnje bolj jasni. Večina vaših predlogov posredovanja šlo v isto smer kot predlog komisije, to cenim. Storil bom vse, kar je v moji moči, da bi svet Zdaj, če se tako bolje razumeli, sodeloval bom s Hrvaško in če bo potrebno tudi z Nemčijo, da bi torej dosegli premike pri tej temi. Kaj bi nam pomagalo? Jasno, stališče Evropskega parlamenta. Cenim to, da je kar nekaj odborov že sprejelo svoje stališče, ampak potrebujemo tudi jasno stališče Evropskega parlamenta. Kaj ti? Tako bi potem moja razprava s svetom bila lahko podprta z vašimi stališči, bi lahko nastopil z več avtoritete in tako bi potem morda lahko dosegli premik v razpravi. Hvala lepa za podporo, za zamisli pri tem zelo pomembnem vprašanju. Gotovo pa bomo z vami zelo tesno sodelovali tudi v prihodnje. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar Ševčovič. Gospod komisar Ševčovič. to družinsko vzdušje. No, ne bomo pretiravali, kar se tiče izvedbenih aktov, pravite, da spolnjujete voljo parlamenta. Moram priznati, da včasih ni čisto jasno, ali imate izvedbeni akt ali pa interpretacijski akt. Dobro, se bomo morali o tem pogovoriti. Kakorkoli že, razprava je zaključena. Nadaljuje se jutri od 9 do 14 in 15. Šestnajstih. Želim vam lep večer, hvala lepa, da ste ostali do konca, vsem tistim, ki ste resnično ostali in zasedanje je prekinjeno.